zapisnik je tako sprejet. Sedaj pa imamo resolucije o Iranu na dnevnem redu. Začenjamo z razpravo. Najprej bo dobil besedo gospod Kelam dve minuti.